Kolegice in kolege, nadaljevali bomo z obrazložitvami glasov. 38 ljudi je zaprosilo za besedo. 3 minutos, a saber si se desaloha un poquito, se despeja el horizonte. Počakali bomo, da ljudje zapustijo dvorano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 lo hagan de... pedimos a aquellos que se van marchando que lo hagan rápida y silenciosamente. Tisti, ki nameravajo zapustiti dvorano, naj to storijo hitro in počasi, ker moramo začeti z obrazložitvami glasov, ki jih je zdaj že več kot 40. Vsak kolega dobi eno minuto časa. Najprej poročilo gospoda Böge o inštrumentu prilagodljivosti. Gospod Silvestris, na prvi besedo izvolite. Grazie, presidente. Hvala predsedujoči. Mobilizacija instrumenta prilagodljivosti kaže, da je proračun Evropske unije vse bolj opremenjen kljub eh, povečanim sredstvom določenih eh, proračunskih vrstizah nam ni uspelo ustrezno izkoristiti sredstva v točki 1a. Sredstva enostavno ne zadostuje za izvedbo vseh projektov splošni proračun za leto 2012. Tam bomo instrument prilagodljivosti izkoristili za to, da bi pod 1a dobili 75 milijonov in 977 milijonov eh, pod, eh, pod odsekom 2 v okviru strategije 2020. tukaj bomo dobili na eni strani 239 milijonov, na drugi strani pa 42 milijonov. Tako smo tudi glasovali. Hvala lepa za eno minuto, gospod Daniel Hannon. Gospod predsedujoči, sprašujem se, odkot prihaja ideja, da naj bi eh, obogateli z subvencijami. To ne velja za posameznike in to ne velja za nacije. Če bi bilo res, eh, bi bila Grčija danes najbogatejša država v Evropski uniji. In uh, protestirali bi oropani, osiromašeni Nemci, ki eh, bi zavidali tistim v Atenah. Ampak vidimo, da je glih obratno. Dejstvo, da dobimo visoke sporozume, uničuje naš BDP. Razlog je za to, da med državami, tako kot med posamezniki, ljudje, postanejo, eh, ljudje začnejo urejati svoje zadeve na tak način, da začnejo prositi. Zaradi tega bo obveljal enak princip za vse. Ekscesivno zapravljanje na evropski ravni je razlog za to krizo in to ne bo nikako rešitev. Naj. Prejdemo na poročilo Balzani Fernandez. Besedo ima Ashley Fox. Hvala predsedujoči. Danes eh, smo potrdili proračun za leto 2012, eh, dva odstotka več porabi. To predstavlja zmago za države članice in tako plačevalce v tem parlamentu in za komisijo. Težko je verjeti, da je komisija zahtevala 4,3 odstotno povečanje parlament pa 3,5 odstotke. To je čas, v katerem morajo državne vlade vrčevati in zmanjšati izdatke doma. A ni boljše ponazoritve, kako oddaljena sta komisija in ta parlament od dejanskega resničnega sveta. Tudi dvodstotna rast je prevelika, morali bi zmanjšati evropski proračun in prihraniti denar davkoplačevalcev, namesto da bi zahtevali povišanja sredstev, bi se komisija morala bolj sredotočiti na ustrezno porabo sredstev. Hvala lepa. Besedo ima gospod George Lyon. Uh, President, could I, could I to, uh, uh, seek to, to uh, back the uh, budget as agreed today? Današnji proračun je bil sprejet, pozdravljam uh, soglasje med uh, svetom in uh, parlamentom za naslednje leto. Zdaj to odraža eh, težke proračunske odločitve, ki se sprejemajo na državni ravni. Evropska unija ima odgovornost, da prevzame svoj del gospodarske krize ter si skupno prizadeva za ustrezno porabo sredstev, razumno porabo sredstev in varčevanje. Dva odstotna eh, rast oziroma povečanje, ki je bistveno pot eh, prvotnem predlogom 5 eh, odstotkov eh, strani komisije in 3,5 strani eh, parlamenta. Tako da pozdravljam podporo kolegov v parlamentu, tudi čestitam vsem, ki so izpogajali ta dogovor prejšnji teden. Gre za dobro odločitev in ta tudi dobro odraža mnenje parlamenta. Hvala lepa, Peter Jar. Danke, Herr Präsident. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej ugotavljamo, da tudi Evropski parlament eh, opravlja svojo dolžnost tukaj. Sprejeli smo proračun v ustreznem roku, eh, tako da je vse v redu. To je dobra novica. Slava novica, ki me je zelo razjezila, je, da države članice stalno mm, iščejo nove naloge za Evropski parlament in prenašajo naloge na Evropski parlament. Ko pa gre za financiranje, nočejo dati in prenesti tudi ustreznih sredstev. To bo naša naloga za prihodnost. Tukaj bo treba imeti neko, nek pošten dogovor. Dodatne naloge Evropskega parlamenta pomenijo tudi dodatno financiranje z dodatnimi finančnimi sredstvi in zaradi tega sem se na koncu vzdržal. Ampak še enkrat, Evropski parlament je izpolnil svojo odgovornost in je v roku potrdilo. Potrdil proračun. Hvala lepa. Gospod Silvestris ima spet besedo. Hvala lepa, predsedojoči. Po 15 eh, urah konstruktivnih pogajanj je bil proračun sprejet 120,8 milijon, 128 milijonov evrov višji, tako kot je bilo določeno lansko leto. Obveznosti so drugače odmerjene in so večje od predloga sveta. Med pogajanji smo ugotovili, da nimamo več nobenega manevrskega prostora pri plačilih, kajti delegacije držav članic so imele težave glede na nacionalne proračune in njihovo krčenje. Zato se je Evropski parlament pri obveznosti jih je orientiral drugače in povečal sredstva tudi za zunanjo politiko. Zato podpiram eh, proračun 2012 kljub eh, gospodarskim in finančnim problemom. Smo našli rešitev sploh na področju konkurenčnosti in investicije in inovacije so dobile večjo okrepitev. Naj spomnim na to, da, od, eh, da je prvič od uvedbe Lizbonske pogodbe soglasje doseženo v roku, ki je za to predviden. Hvala lepa. Zdaj pa smo priporočilo. Tremosa, gospod Gutierrez eh, ima besedo. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Od eh, leta 2009 je Evropa v veliki krizi, nimamo dovoljšnih instrumentov za boj proti špekulacijam na finančnih trgih v evropskem prostoru. Imamo vsaj Evropsko centralno banko, ki se politično zauzema za reševanje dolžniške krize, vendar pa to po mojem mnenju ne zadošča. Po eni strani potrebujemo rast, v drugih državah so centralne banke znižale eh, obrestno mero, kar prispeva k eh, večjim investicijam. Treba je uporabiti vsa sredstva za boj proti špekulacijam in obrambo naše skupne valute. Lahko pos, Evropska banka je lahko, lahko nudi zadnje rešitve, vendar pa mora biti te vzdržne. Treba bo razmisliti tudi v prihodnji vlogi. Europske centralne banke. Am votat pentru acest raport deoarece trebuie Gospa Băsescu. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo, kajti stabilnost finančnih trgov je zelo pomembno. Evropska potrebuje ustrezen okvir za gospodarsko politiko, tako da omejimo dolgove javnega sektorja. Zaradi tega pozdravljam ukrepe Evropske centralne banke med krizo, vendar pa morajo biti ocenevalne metode javne. Evropska centralna banka mora hkrati tudi bolje informirati o svojih rezervah. Mnenja sem, da je treba vzpostaviti ustrezen nadzor za bančni in finančni sektor, pri čemer je treba upoštevati razlike med državami, ki so v evroobmočju in tistimi, ki niso v evroobmočju. Tukaj moramo delovati konstruktivno in uravnoteženo. Banka mora biti e, ustrezna do vseh držav članic. Evropska centralna banka mora sredstva uporabljati odgovorno. Hvala lepa gospa Basescu, spet gospod Silvestris. La relazione che ci ha presentato oggi eh, la BCE eh, ricomprende dei dati. Eh, hvala lepa. Evropska centralna banka predstavlja podatke, ki so zelo zanimivi. 2010 eh, so 1,3 milijarde evrov uporabili v zadnjem proračunskem obdobju. So bile obresne mere bistveno niže sredstva je za financiranje sistema evra kot eh, tudi obveznice v ameriških dolarjih. Potem je upravni odbor 30. decembra 2010 136 milijonov vložil v rezervni sklad eh, in s tem prišel do zgornje meje. Proračun leta, za leto 2010 je bil zato sklenjen za 160 milijonov preseška, ki naj bi ga predstavljali državnim bankam, nacionalnim bankam držav članic. Gre za odpravo nihanja v valutnih razmerih, vendar bo treba vse skupaj preverjati letno. Letna poročila kažejo, da so uradne rezerve banke da te rezerve morajo prinesti tudi donos. In obresti je treba uporabiti za monetarno politiko v okviru programa nakupa obveznic. Gospod Silvestris, porabili ste dvojni čas, ki je bil na voljo. Pri naslednji temi ne boste več dobili besede in tako bomo zadevo izravnali. Zdaj prihajamo k poročilu, katerega očetovstvo noče prevzeti gospod Görenc glede dodatnih sredstev pri razvoju na področju banan. Hans Peter Majer ima besedo na to temo. Gospod predsedujoči, glasoval sem proti mm, spremljanju ukrepom za banane, kajti v tem poročilu odločitve Lizbonske pogodbe niso nikak, na noben način upoštevane. Osnotek poročila omogoča svetu, da sprejema dolgoročne ukrepe pri desetih državah AKP in to sam brez sodelovanja. Nimamo pravnega in političnega razloga, zakaj bi to parlament predal svetu preko delegiranih eh, aktov. Nasprotno parlament bi moral paziti na svoje pristojnosti kot predstavnik ljudstva tako da bo soodločal o tem, pod katerimi pogoji se, se porablja davkoplačevalski denar v državah v razvoju za obdobje po letu 2013. Se je svet strinjal, da delegirane akte ustrezno upošteva. To se mi zdi nespoštovanje pravic eh, parlamenta, pristojnosti so jasno porazdeljene in se, ne, in se jim ne smemo odpovedovati. Hvala lepa, gospod Majer. Kolega Cashman, hvala lepa predsedujoši. V imenu Alde smo glasovali za to poročilo, zato ker nismo imeli ustreznih zagotovil, da bomo našli ustrezna finančna sredstva. Ne moremo se, bori, sejiti naše in ter institucionalne vojne na račun najrevnejših držav. To je tudi del uh, usklajevalnega postopka. Smo partneri v tem postopku. Spremljanje ukrepi za banane so lahko za del ukrepa, ki je bil že dogovorjen v svežnju pomoči in tukaj naj bi je parlament uh, vključil delegirane akte v bodoče finančne instrumente. Obžalujemo, da svet ni bil pripravljen se bolj pogajati in eh, stopiti nazaj. To ni dobro osnovno. Ni dobra osnova za nadaljna pogajanja. Delegirani akti bojo morali biti tukaj vključeni. Hvala pa gospod Kešmen, gospod Silvestris. Pol minute ste imeli, zdaj ne boste dobili. Do, toliko časa, samo 10 sekund. Evropski parlament je pripravljen sprejeti kompromisni predlog, kajti obstoječi čas je prekratek. Zaradi stališča sveta ni bilo mogoče izboljšati tega besedila, sploh zaradi želje parlamenta in enaki položaj obih inštitucij je pomemben. Hvala lepa. Prehajamo na poročilo gospoda Šolca glede oblikovanja sveta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami. Gospod Silvestri, si ima spet besedo. Ta, to mestno preverjanje finančnih instrumentov je pripeljalo do tega, da se je prišlo do nesporazumu med um, svetom parlamentov glede večletnega programa sodelovanja z industrializiranimi državami. Zaradi tega je bilo treba iznesti trilog in tukaj je prišlo do štirih kompromisnih predlogov. Pri tem instrumentu glede industrijskih držav je šlo pri spremembi za to, da se je področje uporabe geografsko razširi. Tukaj smo že imeli tradicionalni instrument sodelovanja. Drugi aspekt je bolj občutljiv. Parlament je želel posebne ukrepe po državi in eh, regiji odvisno od, torej glede na količino in odstotke. Vendar pa sredstvo ni dovoljeno predpisovati, tako kot to počne ta komisija in komisija. Prehajamo na poročilo gospe Galoh, pilet financiranje spodbujanja človekovih pravic. Hvala lepa. Te pravice so zasidrene v ustreznih pogodbah in okrepljene z listino o temeljnih človekovih pravicah. Evropska unija pod, podpira in ščiti te pravice tudi v odnosih do tretjih držav. Novi pravni okvir za spodbujanje demokracije in človekov pravic po svetu ima potencial in transparentnost, eh, tako da lahko omogoča izboljšanje financiranja na tem področju. Evropski parlament ima demokratično legitimnost zastopanja ljudstva, zaradi tega je stališče parlamenta principilno vprašanje. Gracias, kolega, tiene la palabra besedilo o katerem smo glasovali vzpostavlja instrument za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu. S tem naj bi človekove pravice, demokracijo in varovanje temeljnih človekovih pravic ustrezno spodbujali. Zato potrebujemo ustrezno koordinacijo dejavnosti med državami članice. Ta instrument naj bi pripeljal do večjega upoštevanja človekovih pravic tam, kjer so najbolj ogrožene. Evropski parlament je imel vedno nično toleranco proti kršenju človekovih pravic od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Smo listino temeljnih pravic. Eh, oblikovali zavezujoče, tako so te pravice postale konkretne. Ta dokument je, je tudi priložnost, da opozorimo na eh, ta pravni instrument. Gospod Henen, eh, težko je se ne zabavati ob tem, da tisti, ki najbolj obsojajo imperializem in kolonializem, najraje podpiše, se podpišejo pod tako ideologijo. Diskriminacija, večji dostop do kontracepcije in podobne zadeve. To so pač takšne zadeve. A mislite, da res imamo v Evropi takšen denar? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, če pogledate z vidika bolj težavnih držav, ko ti eh, gledajo na našo carinsko unijo, zakaj naj bi poslušali naše nasvete? Poročilo Gay Mitchell glede sodelovanja, razvojnega sodelovanja. Gospod Silvestri se ima spet besedo. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Glavni cilj sodelovanja Evropske unije je odprava revščine in spodbojanje trajnostnega razvoja ob eh, upoštevanju doseganja ciljev tisočletja. Zato potrebujemo ustrezno upravljanje, pa tudi spoštovanje človekovih pravic. Na osnovi teh ciljev smo uvedli ta instrument za financiranje. Države AKP bi preko protokola za sladkor in regionalne programe za Južno Afriko dobile ustrezna sredstva. S tem bomo podprli okoli 48 držav v tej regiji. Eh, vse pa temelji na doseganju ciljev tisočletja. Želimo popolnoma izkoreniniti revščino ljudi, ki imajo manj kot en dolar eh, na dan na voljo in to do leta 2015. Tukaj imajo odgovornost eh, vse države članice. Naloge bo treba koordinirati in sem za to. Zdaj prihajamo na poročilo gospoda Briana Simpsona glede statističnega poročila v zvezi z cestnim prevozom blaga. Gospod Silvestric ima spet besedo. Gospod predsedujoči, k tej točki bom govoril, ampak samo enkrat tokrat. različne pravne norme glede cestnega prevoza je treba na novo zapisati, to je naloga zakonodajalca in s tem tudi, s tem tudi izpolnjujemo 290. člen izmonske pogodbe. E, cilji so zelo pomembni. Treba je zagotoviti, da bo izvajanje delegiranih eh, pravnih aktov preprečilo financiranje. Tudi pri turistični statistiki je bilo tako in tako mora biti tudi tukaj, da bomo delegirane akte omejili pri komisiji in jih je bolje izvajali. To poročilo je dobra osnova za nadaljna pogajanja. Hvala, gospod Silvestriz. Zdaj pa prehajamo k priporočilom gospoda Svobode glede pri stopne pogodbe Republike Hrvaške o pristopu Republike Hrvaške Evropske unije. Gospod, gospod Vsesko ima prvo besedo. Lepa predsedujoči, glasovala sem za to poročilo, zaradi tega, ker je podpis. Eh, pogodbe o pristopu zgodovinskega pomena za Republiko Hrvaško. Želim si večje stabilnosti na Balkanu. Evropska integracija postaja realnost in prizadevanja so se splačala, seveda pa to še ni konec eh, celotnega procesa. Reforme morajo teči še naprej, sploh na področju pravosodja in eh, na področju boja proti korupciji. Treba bo tudi privatizirati ladjedelnice, kot je to zahtevala Evropska komisija. Prav tako je potrebno ocenjevati napredek eh, Hrvaške pri Bolgariji in Romuniji smo ohranili nadzorni mehanizem. Treba pa je informirati tudi javnost, eh, tako da bo proces ratifikacije uspešen. Pristop eh, Hrvaške je dobra priložnost eh, za to, da v vseh državah članicah še enkrat opozorimo na prednosti Evropske unije. Hvala lepa, gospa Basesko. Gospod Silvestris. Si presidente, a 20 anni dalla dichiarazione di dipendenza. Gospod predsedujoči, 20 let po neodvisnosti Hrvaške in deset let eh, po vložitvi kandidature je Hrvaška dosegla eh, zgodovinski cilj integracije Evropske unije. Danes smo videli, s kakšnim nadušenjem je Evropski parlament eh, pozdravil predstavnike Hrvaške ob zaključku tega uspešnega pristopnega procesa. S tem je konec šestih let veliko prizadevan pri pripravi pristopa s tem je, s, s tem se je okrepila politično družbena pokrajina v državi. Okrepili smo tudi odnose med Hrvaško in Evropski, Evropsko unijo. Upamo, da bo na referendumu Hrvaško ljudstvo podprlo pristop. Treba pa bo rešiti še bilateralna vprašanja tudi za Srbijo, gre za izginule osebe, mejni spori, vrnitev premoženja in vračanje beguncev. Gospod Klejc ima besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Želel sem nekaj povedati nasplošno o tem, ali naj Hrvaška eh, pristopi eh, Evropski uniji ali ne. Takrat sem rekel ja, ampak prav gotovo je Hrvaška evropska država, pri drugih kandidatkah to ne, ni tako nujno, tako da mora Hrvaški, Hrvaška dobiti svoje mesto v Evropski uniji. Vendar pa ima Hrvaška še številne probleme, naprimer s korupcijo. In najprej mora rešiti te probleme in to zadovoljivo, preden država postane članica Evropske unije. To bo šlo samo, če bo država izpolnila vse. Eh, pogoje, vse kopenhagenške kriterije. Hvala lepa. Smo priporočilo svobodo glede prošnje Hrvaške za članstvo v Evropski uniji. Andreja Švab ima prvi besedo. Kolegi iz Baden-Württemberga eh, smo se danes držali pri glasovanju, vendar pa je glasovanje pokazalo, da imamo široko in dobro podporo za pristop te 28. članice Evropske unije in tega se veselimo. Pristop 1.7.2012 kaže, da eh, je Evropska unija še vedno močna skupnost, ki ima svojo privlačnost. Rezultat glasovanja kaže tudi, da je Hrvaška v zadnjih letih dobila najteže pogoje, ki jih je tudi v veliki meri izpolnila. Pa vendar, gospod predsedujoči, so mnogi državljani mnenja, da moramo vztrajati na ustrezno uporabo evropskega prava in da je to evropsko pravo oblikovano po potrebah eh, držav. Veliko aktov tega ne izpolnjuje in tudi države ne izpolnjuje svojih obveznosti. Zato eh, pa pričakujemo, da Hrvaška še kaj spremenila na poti v Evropsko unijo in da bo o pristopu dejansko odpravila vse pomanjkljivosti in postala polnopravna članica Evropske unije. Zato smo kolegi smo se s kolegi iz Baden-Württemberga odločili, da se bomo vzdržali. Je pa to pozitivna spodbuda za Hrvaško, da premusti še ostale težave. Hvala lepa. Miroslav Nikolašik je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hrvaška si že dolgo prizadeva za članstvo, izvedla je veliko reform na področju javne uprave tudi pri boju proti korupcije. korupciji. Hrvaška je na teh področjih veliko dosegla, imamo dobro usklajeno z evropskim pravnim redom. Sledile bodo še nadaljne reforme. Izvedba reform je izjemno pomembna sploh na področju pravne države. To je naloga, ki bo je treba še naprej izpolnjevati. Skupnost Hrvaško so naše prednote, zato podpiram podporo Hrvaški in se veselim, da bomo julija 2013 lahko pozdravili eh, hrvaški kolege. Gracias, colega. Tiene la palabra. Hvala lepa. Sedaj bo gospod Repo. Arvoisa puhemies, kannatin esity... Hvala lepa. Podprl sem ta predlog, zato ker Hrvaška mora nadaljevati z izvajanjem reform in še vedno moramo sodelovati z njimi. Javnost podpira prošnjo za članstvo Hrvaške čeprav je potrebnih še nekaj reform, še posebej v pravosodnem sistemu. Kar zadeva gospodarstvo, Hrvaška si veliko prizadeva za to, da bi izboljšala svoje javne finance, da bi ustvarila delovna mesta in da bi ustvarila tudi rast. Pozdravljamo mirno in uspešno Hrvaško v Evropski uniji, seveda in še naprej bomo tudi Srbijo vabili, da se čim prej pridruži Evropski uniji. Srbija pa ni edina država na Zahodnem Balkanu, tudi Makedonija bo kmalo na dnevnem redu. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hanan. Gospod predsedujoči, pred dvema tednoma, na tisti dan, ko je napovedal svojo kandidaturo za volitve v Hrvaški, je Saša Radovič, ki je dolgotrajni borec proti korupciji, bil aretiran. Svojo kandidaturo je napovedal v imenu Hrvaške 21. stoletja. Imel je stranko proti korupciji in želijo si razbiti gospodarstvo pri bočniku. Več knjig je napisal o tem in seveda ne vem vseh okoliščin glede njegove aretacije. Se mi vseeno to zdi zelo zanimivo. To pošilja signal vsem tistim, ki izpodbijajo določene interese v Zagrebu. Ko sem obiskal Hrvaško zgodaj, Letos me je razžalostilo dejstvo, da sem videl zelo veliko pogumnih in patriotičnih ljudi tam, ampak ljudi tam, ljudje tam so videli, da menijo, da je Evropska unija rešitev za korupcijo. Ampak žal sem jim moral razložiti, da je Evropska unija samo še dodatno igrišče, kjer bodo lahko še bolj razširjali svojo korupcijo. To je zdaj pravosodni postopek, ampak povedati moram, da bo tisti nacionalni parlament za katerega sedaj potekajo volitve, ravno tisti, katerega bodo, iz katerega bodo prihajali poslanci v naš parlament. In prav gotovo bi lahko tukaj lahko upoštevali tudi to politično aretacijo. Hvala lepa, gospod Henan. Poročilo Rabkaj v zvezi z um, imuniteto Viktorja Uspaskiča, gospod Donskis. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s svojo skupino, oziroma ne strinjam se s svojo skupino in glasoval sem proti. Se posebej v zvezi z Viktorja Uspaskiča. Mislim, da smo tukaj kršili načela in poslušali smo samo eni strani. Kritika Litve kot države, kjer naj bi izvajali politično motivirane sodne postopke, je napačna. Litva je demokracija. Načela pravne države obstajajo v Litvi. Če bi implicirali, da zadeve tečejo drugače in da je Litva podobna Ukrajini za Julijo Timošenko, je absurdno. Ne vem, zakaj bi se politik moral izogniti sodnemu postopku, kjer lahko obrane svojo čast. Mislim, da ne smemo poslati sporočila moje državi, da ločitev veje oblasti ne, oblast, ne obstaja v Litvi. Če primerjamo Litvo z Belorusijo, je to zelo neprimerno in to blati mojo državo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa poročilo Beres, Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik. Gospod De Angelis. Presidente, la crisi non è più soltanto una minaccia, ma un dato Gospod predsedujoči. Mislim, da tukaj spreminjamo celotno gospodarstvo. Uspeh strategije 2020 je odvisen od vseh držav članic, zato morajo države članice videti proračun kot nekaj, kar je v skupnem interesu. Nekatere države lahko gredo sicer naprej same, hitreje, ampak vsekakor moramo ostati skupaj bolje, moramo usklajevati proračunske ukrepe, boriti se moramo proti izogibanju davkom in goljofijam. Zaključitev enotnega trga in drugi ukrepi bodo pomagali, da zagotovimo rast in delovna mesta. Strategijo EU 2020 še vedno potrebujemo in bolj moramo uspoštevati socialne in teritorijalne vidike. Šele, če bomo izvajali ustrezne programe, bodo ljudje vedeli, kakšne cilje poskušamo doseči. Hvala. Hvala, Elena Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči glasovala sem proti temu poročilu, zato ker se mora Evropska unija boriti proti makroekonomskim neravnovesjem. Zbližati moramo gospodarska politike držav članic, še posebej v luči recesije. Ampak, če želimo to doseči, bomo morali biti pogumni in tudi evropske vlade bodo morali biti pogumne, ko govorimo o tem, da bi izvajali ustrezne varčevalne ukrepe. Rešiti moramo še odprta vprašanja na področju konkurence. Povedati želim tudi, da če ne bomo imeli ustreznih strukturnih ukrepov, potem bo Evropska unija imela le 0,5 odstotno gospodarsko rast do leta 2020. Do takrat pa nacionalni proračuni ne smejo ogrožati finančne stabilnosti celotne Evropske unije. Cilje Evropske unije in proračuni evropskih držav se mora uskladiti, to velja za mojo državo, kot tudi za nove države članice, zato da bomo imeli bolje usklajene politike. Hvala. Hvala, gospa Basesku. Naslednji je gospod De Silvestris. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eden od učinkov gospodarske krize je vedno večja stopnja neenakosti in tudi manjša konkurenčnost. Zaradi tega je potreba potem, da bi imeli makroekonomske ukrepe toliko večja. Zato moramo se boriti proti prekomernim primankljajem in presežkom. Zato moramo bolje uskladiti proračunsko politiko in paziti na proračune. Izkušnje od začetka upravljanja evra in neuspehi, ki smo jih imeli pri, tem, pri tej valutni uniji kažejo na to, kako pomembno je ustrezno upravljanje. Bolje se moramo držati nacionalnih skupaj dogovorenih pravil in bolje moramo skrbeti za nacionalno proračunsko politiko. Hvala. Gospod Murphy. President. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sedaj smo nas v sredi najbolj resne krize kapitalizma od 30 let prejšnjega stoletja. Odgovori voditeljev držav in vlad po vsem svetu so enaki, varčevalni ukrepi. Problem pa je ta, da je večina ljudi v Evropi nasprotuje temu. Večina ve, da se bogati še bolj bogatijo, gospodarstvo v Evropi pa se uničuje s temi ukrepi. Zato imamo tako imenovani evropski semester in gospodarsko upravljanje nasprotov nadzorovanje. Tako Demokratični nadzor zamenjujemo z finančnimi državnimi udari v Grči in v Italiji in z kolonialnimi taktikami, kjer komisija skrbi za svoje interese. V irskem proračunu smo bili priča temu, naslednji teden bodo govorili o proračunu, kjer bodo rezi znašali 4 milijarde evrov. Pred vsako razpravo v irskem parlamentu, v irski družbi so že sedaj govorili o proračunu na Irskem v Nemčiji. Točno to je tisto, kar pomeni gospodarski nadzor. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v zvezi z resolucijo o formu enotnem trgu s potlajem. No Hvala, gospod Silvestris. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ta prvi forum o enotnem trgu je združil socialne partnerje, državljane, podjetnike in tudi predstavnike držav, zato da so razpravljali o enotnem trgu. To je zelo pomemben dokument. Ustvarili so pomemben dokument, ki ustvarja pogoje za podjetja in predstavlja tudi največje ovire obstajajo določena težavna področja, o tem smo imeli seminarje, naprimer priznavanje poklicnih kvalifikacij ali napotitev delavcev. Bolje, bolje zakonodajo bi morali imeti na tem področju, to pomeni, da bi lahko s to konferenco oziroma smo s to konferenco na luč postavili probleme, sedaj je jasno, kakšni izzivi nas čakajo, kajti 21 milijonov podjetij imamo v Evropi. Hvala, hvala lepa, sedaj pa gospod Repo. Hvala lepa. Glasoval sem za to resolucijo. Enotni trg je pokazal v zadnjih 50 letih, da lahko ponudi mnogo koristi. Več podjetij, to še vedno, tukaj še vedno meni, da gre za nekaj tujega. Sedaj smo v globalni krizi, in tudi o evrokrizi, zato moramo mi kot poslanci ljudi in podjetja prepričati o tem, kakšne prednosti notranji trg ima. Obenem moramo najti skupno voljo v državah članicah za to, da bi izvajali tiste ukrepe, o katerih smo se dogovorili. Notranji trg je največji dosežek Evropske unije in eden največjih dejavnikov pri oblikovanju naše prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. In še zadnja točka, v zvezi s katero bo več ljudi izrazilo svoje mnenje, je predlog resolucije o globalnem odzivu Evropske unije na virus HIV-AIDS. Prvi je gospod Šimanski. panie przewodniczący gospod predsedujoči okrepiti moramo vse ukrepe ki so mm, namenjeni boju proti eh, virusu HIV in AIDS. To mora biti na ravni držav članic, kot tudi na ravni Evropske unije. Resolucije, predloge, ki smo jih slišali v zvezi z problemom HIV AIDS, prav gotovo zaslužijo našo pozornost in mislim, da bi to morali tudi izvajati. Ampak, kakor običajno v zvezi z zdravstvenimi vprašanji. Predlogi Evropskega parlamenta vključujejo tudi predlog za spodbujanje splava. Zato sem glasoval proti. Hvala sedaj pa gospod Michael Cashman. Hvala lepa gospod predsedujoči, pozdravljam to odlično poročilo. In socialisti v Evropskem parlamentu so glasovali za. Res je, imamo holistični pristop in. Pozdravite, želim to, da so ključne pravice žensk do zdravja in do njihovih teles. Imeti morajo pravico do zakonitih in varnih splav, ko je to potrebno, in tudi do kontracepcije. Zavedati se moramo, kakšno škodo povzroča virus HIV in AIDS, zato moramo podariti tudi izobraževalne programe. Prav tako moramo vedeti, kako veliko pozitivnih napredkov smo dosegli v zvezi s tem. Na začetku razprave sem že povedal, da moramo komisijo pozvati, da spet omogoči sredstva za boje proti virusu HIV in AIDS-u. Kot v nasprotju z prejšnjim britanskim govornikom, želim povedati, da človekove pravice niso iz razkolonializma, ampak da je to nekaj, k čemur stremijo vse civilizirane družbe. Hvala. Hvala lepo, gospod Cashman in sedaj gospod Silvestris. Si, predsednik, akolgo con favore. Accolgo con favore il testo di questa proposta di risoluzione che... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam to besedilo o resoluciji. Tako bomo dosegli enega od razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015. Kampanje potrebujemo za več obveščanja o virusu HIV in to si lahko, to moramo izvajati nekoliko smo tukaj popustili, kot da tveganje tukaj več ne bi bilo. Dan danes so mladi manj obvešeni o tem in tudi manj vedo o tem, kakšno tveganje eh, lahko to povzroča. Človek sploh ne ve več, da lahko živijo eh, ljudje med seboj, ne da bi se okužili. Zato podpiram to poročilo, da smo spet spregovorili o tej temi. Veliko moramo o tem še razpravljati, veliko ljudi moramo o tem obveščati, zato da bomo našli globalni odgovor na ta problem, zato da bomo bolje obveščeni. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa polmer. 33 milijonov ljudi trenutno živi z boleznijo HIV. 2,5 milijona ljudi se vsako leto znova okuži in več kot 2 milijona ljudi umre od AIDS-a vsako leto bo Irish Aid, bo HIV Aid največji vzrok smrti v 21. stoletju. Zato se moramo odzvati na to bolezen in žal se z nekaterih vidikov podajamo v napačno smer. Mednarodno financiranje na področju programov HIV-AIDS padajo vsako leto in tudi v Evropi uvajamo vrčevalne ukrepe v javnem sektorju in v javnih uh, službah. Zato je tudi na področju HIV finančnih sredstev na voljo vedno manj, tveganja pa je to zato vedno večje. Raziskave potekajo, dosegli smo pomembne korake naprej, naprimer s tem, da eh, zagotavljamo zdravila, zato imamo pa tudi patent na zdravila. Ampak to ni dovolj. Patenti zaščitijo farmacevtsko industrijo, to pa pomeni, da tisti, ki potrebujejo zdravila, nimajo dostopa do njih. To pomeni, da moramo zdravstvene sektore nacionalizirati, preprečiti moramo pretirane dobičke in zagotoviti moramo mednarodno usklajeno raziskave brez patentov, zato da bomo zagotovili zdravila za vse. Hvala, hvala lepa in na koncu še Filip Klejs. Hvala lepa. Glasoval sem proti temu poročilu. Ne zato, ker nasprotujem ljudem, ki. Eh, so okuženi s tem virusom ali temu, da bi oni bili deležni zdravja, ali ker nasprotujem temu, da bi morali več finančnih sredstev porabiti za to, ker bi eh, razvijali zdravila, ampak zato, ker poročilo vključuje veliko drugih stvari, ki sploh nimajo nobene zveze s tem. Naprimer, 22. odstavek tukaj spodbujajo in citiram varno in zakonsko eh, izvedene splave. Evropski parlament se ne sme utikati v te zadeve, države članice morajo to storiti in če določene države članice ne želijo zakonitih splavov, potem je to popolnoma v redu. Prav tako zahtevajo spoštovanje pravic in zasebnost tistih, ki so okuženi, ampak nič ni zapisano o tem, kako tisti, ki delajo in so v stiku z okuženimi ljudmi, kako bi lahko te zaščitili, še posebej, če ne vedo za okužbo. To je prav tako resno vprašanje, ki ga moramo hitro rešiti, zaščititi moramo tudi družbo celoti. Hvala. Hvala, gospod Kles. S tem je obrazložitev glasov konec. Zahvaljujem se vsem, ki ste spregovorili. Thank you. še posebej tistim, ki ste se držali časa za govor. To je pomenilo, da mi ni bilo treba nikogar prekinjati. Imamo e, stališča v zvezi z prvo obravnavo, slišali smo obrazložitve, zakaj je to bilo sprejeto, skupaj z komisijo naslovi bodo navedeni v zapisniku in v času tretje, treh mesecev bo to na voljo v parlamentu